računskega sodišča, temveč da napredujemo. Hvala lepa. S tem prehajamo na naslednjo točko, ki je skupna seja z odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Pozdravljam tukaj kolege odbora Envise, tudi za, opravičujem za majhno zamudo, gospa Valjanje z nami. Tukaj bomo govorili o spremljanju in sledenju tobačnih izdelkov. Tukaj je za naš odbor uh, raz, pomembno to, uh, da ta sistem dejansko zagotavlja, da bo tihotapljeno blago, blago, za katerega se ne plačujejo davki na evropskem trgu, dejansko tako, da ga je mogoče prepoznano. Uh, 15. in 16. člena direktiva o tab tobako sta že bila obravnavana s ciljem, da bi se sprejel delegiran pravni akt do konca letošnjega leta. Delegirani pravni akti so za nas tudi zelo pomembni, zato sem hvaležen za to skupno sejo, kajti tehnični predpogoji za učinkovito sledenje vseh tobačnih izdelkov ko so potrebni po celotni Evropski uniji. To izhaja tudi uh, iz naših obveznosti do VTO in protokola 6. Mislim, da moramo v ospredje razprave postaviti uh, generiranje teh identičnih oziroma edinstvenih kod in da um, 80 odstotkov nezakonitih tobačnih izdelkov na evropskem trgu prihaja izven Evropske unije in to so pravzaprav a, pomemben del nezakonitih belih cigaret, in tukaj potrebujemo nek solidni sistem, ki bo vključeval te izdelke. Naš odbor pričakuje, da bo ta problem razrešen. Na tisoče uporabnikov v industriji in v trgovini so torej majhni, veliki trgovci. Um, bodo imeli koristi in jih bo tudi zadeval ta sistem iz delegiranega akta. To bo imelo precejšnje vplive tudi na njihove strukture. Zato bi želela povedati, da bo za nas pomembno to, da ustvarimo takšen sistem, ki bo stroškovno učinkovit, ugoden in da bo to sistem, ki bo preprečeval monopole. Kajti seveda vsak monopol bi bil povezan z bistvenimi stroški. Uh, ustaviti in oblikovati moramo torej svetovni standard in tisti, ki se lotevajo to, te teme, bodo vedeli, da tukaj poteka precejšen lobby, lobbying, ker gre za velika sredstva. Torej je potrebno vzpostaviti odprt sistem, ki bo integriran v že obstoječe sisteme. Vse vas toplo pozdravljam, imamo tukaj dva strokovnjaka izven. Um, Evropskega parlamenta, gospo Dega Sante in Olaf, imamo gospo uh, Pasileti, ki zastopa še nevladno organizacijo in ima zelo uh, pomembne izkušnje na področju tobačnih izdelkov in zdravstvenih vidikov. Kje je gospa Barteleti? Ne vidim je. Aha, tam, pozdravljeni. Pa tudi gospoda Lukena, toplo pozdravljam. Pozdravljam iz eh, KIT, to je koalicija proti nezakoniti trgovini. KIT je organizacija, ki združuje ponudnike informacijskih eh, rešitev. Razvili so namreč zelo pomemben sistem za sledljivost tobačnih izdelkov, pa tudi zdravil, živil in delov strojev torej tobačni sistem ni edini sistem, kjer obstaja spremljanje in sledenje. Komisija mora torej povedati, kako daleč so, kakšno je strokovno znanje in kakšen bo ta sistem in ali ta sistem dejansko ustreza tudi pričakovanjem odbora za nadzor proračuna. Zdaj pa naj besedo gospe Valejani. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz vas lepo pozdravljam na tej skupni izmenjavi mnen z odborom za nadzor proračuna. Govorili bomo o spremljanju in sledenju tobačnih izdelkov. Kot ste že slišali, smo sklenili, da bosta odbora skupaj zasedala in povabila pomembne predstavnike na to izmenjavo mnen. Menimo, da bomo na ta način lahko obravnavali vprašanje, ki je temeljnega pomena za ohranjanje varne in zdrave prihodnosti evropejcev. To je razlog, zakaj se naš odbor vključuje v to razpravo, namreč to je ravno tisto, kar želimo zagotoviti. Seveda pa bi želeli bolje razumeti, kako bo ta novi okvir pomagal pri eh, omejevanju nezakonite proizvodnje in trgovine z tobačnimi izdelki. Seveda si želimo tukaj čim večjih koristi za javno zdravje. Očitno je, in to je bilo že omenjeno, to je omenila gospa predsedojoča Grasle, da uh, se proda veliko nezakonitih izdelkov, ki ne ustrezajo zahtevam direktive o tobačnih izdelkov ti tobačni izdelki so torej na trgu in uh, obstajajo znaki, da bi se naj ta obseg še povečeval in skrbi nas, da ti nezakoniti trgi omejujejo prosti pretok skladnih uh, izdelkov in da tudi seveda se izogibajo nadzoru um, zakonodaje. Uh, To je obžalovanja vredno in to kaže, kako pomembno je, da imamo močno, učinkovito in uspešno strukturo in sistem, s katerim uh, bo mogoče rešiti ta problem. Kar se nas tiče, um, želimo razumeti, kako bo to dejansko prispevalo k boju proti nezakonitim izdelkom na trgu. To je tisto bistveno, kar si želimo slišati. Tako. Moj uvod je bil zelo kratek, kajti vsi prisotni dobro poznajo to tematiko in so tudi zainteresirani za njo, tako da bi kar takoj predala besedo gospodu Martinu Sejšelu, generalnemu eh, namestniku generalnega terjata za generalnega terjata Sanko. Hvala, predsedujo, gospe predsedujoči, poslanke in poslanci, hvala, da ste me povabili v imenu GD Sante na izmenjavo mnen o tej zelo pomembni in ča, aktualni temi o sledenju in spremljanju tobačnih izdelkov. Komisija sedaj skuša izvajati nov sistem, svetovni sistem spremljanja in sledenja tobačnim izdelkom v skladu s 15. členom direktive. In zdaj sem vesel, da vam lahko povem, kako poteka to delo in tudi tudi, eh, kakšne so glavne prednostne naloge komisije. Še prej pa bi vas želel spomniti, kakšen je glavni cilj vzpostavitve tega sistema v Evropski uniji in kakšni so razlogi, da se vključujejo to vrstne določbe v direktivo o tobačnih izdelkih. Nezakonita trgovina z tobaki ima zelo škodljive učinke na družbo z več vidikov. Kot prvo, neposredno ogroža življenja državljanov, kaj ti ponuja dostop do cenejših tobačnih izdelkov, s katerimi se potem ustvarja odnosno odvisnost še zlasti v ranljivih eh, skupinah prebivalstva, kot so mladi. Kot drugo, to spodkopava naša prizadevanja tako na nacionalni in evropski ravni, da bi zaščitili javno zdravje. Nezakoniti tobačni izdelki. Eh, meri, veliko večji meri ne skla, niso skladni z uh, določbami o vsebini in uh, o, um, opozorili glede zdravja. Uh, in zaradi tega ne moremo omejevati in zmanjševati porabe teh izdelkov še zlasti med mladimi. In gotovo mi ni treba omenjati, kakšne zna, zneske vlade vsako leto izgubljajo zaradi nezakonite um, trgovine z tobačnimi izdelki. To naj bi predstavljalo celo 11 milijard evrov letno. Torej, obstaja vsak razlog, da ukrepamo in mislimo, da je Evropska komisija že od samega začetka slišala to sporočilo glasno in jasno. Zato smo v spredje našega dela postavili izvajanje protok protokola EFSD za odpravljanje nezakonitih tobačnih izdelov. Naša komisija je celoti eh, z, um, zaveze na temo protokolo in smo ga eh, ratificirali kot 1. junija 2016. In sedaj spodbujamo ostale k ratifikaciji, da bi ta protokol začel veljati. Ratifikacija Evropske unije je dala jasen signal mednarodnim partnericam, kako zavezani smo v boju proti uh, Um, nezakoniti trgovini z, izdelki, z tobačnimi izdelki. Danes pa bomo tako govorili o sistemu spremljanja in sledenja tobačnih izdelkov. Kot veste, 15. člen direktive vzpostavlja neodvisen sistem sledenja na ravni Evropske unije za vse tobačne izdelke, ki so proizvedeni na evropskih trgih ali pa namenjeni na nje. Na ta način bo se tu. Na ta, uh, način se bo izvajal tudi osmi člen protokola FSDS. Tukaj sodelujemo seveda z kolegi na OLAF-u in drugih službah in tukaj pripravljamo sekundarno zakonodajo, ki je potrebna, da bi sistem celoti deloval. Lahko vam zagotavljam, da je ta projekt prva prioriteta Evropske komisije in da zelo trdo delamo, da bi ta naloga bila pravočasno in ustrezno dosežena. Je pa to seveda tudi zelo zapletena naloga, ki vključuje tehnično, strateško in dolgoročno razmišljanje. To naloga je ambiciozna, imamo pa tudi jav, jasni pravni rok, ki je določen v direktivi 20. maj za, uh, 2019 za cigarete. Kljub temu pa menim, da smo dosegli dober napredek, držimo se časovnice in sem optimističen, da bomo lahko zagotovili rezultate v skladu z indikativno časovnico. Želimo sistem, ki bo deloval, ki bo učinkovito bojo proti nezakonitim tobačnim izdelkom, ki bo razbil to vrstne mreže in ki bo prispeval k boljšemu javnemu zdravju in k sekundarni zakonodaji. Zato pa potrebujemo sistem, ki bo odražal realnost dobavne verige in tudi tudi resnične potrebe organov pregona. Zato smo opravili zelo temeljit sistem posvetovanja iz ciljenih in javnih posvetov, tržnih raziskav in tudi obsežnih sestav, eh, sestankov za deležniki, da bi dobili tehnične, politične in praktične inpute političnih deležnikov in nevladnih organizacij in da bi na ta način lahko izboljšali naše delo na področju izvajanja. Zato je DG Sante eh, izvajal celotno skladnost z našimi eh, zavezami in smo se povezovali z tobačno industrijo samo, kolikor je bilo to potrebno in smo objavili tudi zapisnike vseh sestankov z njimi. Sedaj pa se posvetujemo z državami članicami, da bi zagotovili, da, se, da bodo eh, v sistemu izpolnjene potrebe organov pregone delujoč sistem, pa tudi dodana vrednost za pregon, sta bistvena elementa za uh, ustrezen in učinkovit sistem spremljanja in sledenja. Seveda pa morajo biti ukrepi sorazmerni za cilji in morajo upoštevati tudi potrebe MSP-jev. Pripričan sem, da bodo predlagani ukrepi to dosegli in tudi pokazali, da so ti ukrepi stroškovno učinkoviti. Nadaljni jasen kriterij bo celovita skladnost z protokolom FSTS, ključno za zalogo, zahtevo, da se zagotovi, da bo ta sistem pod celotnim nadzorom organom. Lahko vam zagotovim, da je to prednostna naloga komisije od vsega začetka in vse politične možnosti se temeljito preučujejo za to, da bi to dosegli. Z vidika časovnice smo objavili indikativno časovnico, ki predvideva sprejetje relevantnih aktov do konca letošnjega leta. GD Santa je tudi pripravil notranjo časovnico in, kot sem rekel, delujemo v skladu z njo. Še naprej eh, napred, dosegamo napredek v naših notranjih postopkih in v pogovorih z državim članicam in upamo, da bodo osnutki zakonodaje eh, objavljeni še pred poletjem v skladu z eh, uredbo o boljši zakonodaji. Ne gre tukaj le za prihodnost evropskega sistema. Zelo verjetno je, da bodo tudi druge strane, strani preučevale naš sistem, ko bodo razvijale svoje rešitve in sisteme. Zato je še toliko pomembneje, da zagotovimo, da bodo zaščiteni najvišji standardi skladnosti in učinkovitosti. Lahko vam zagotovim, da smo na ta način pripravili to direktivo in da bomo še naprej sledili tem načelom. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Parlament je dejansko igral tukaj temeljno vlogo pri večanju ozaveščenosti o tem, kako je pomembno, da Evropska unija izvaja in uresničuje ta protokol. In z veseljem bom odgovoril na vse um, vprašanja, ki bi jih imeli s tem zvezi. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Margret eh, Hoffman, direktorici Urada za boj proti goljofijam OLAF. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pravzaprav pozdravljam obe, so predsedojoči in se vama zahvaljujem, da ste me povabili na ta sestanek, ki je vsekakor zelo pomemben. Naj samo enkrat, še enkrat pojasnim, kot ve, verjetno veste, je OLAF vodilna a, služba v boju proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki v Evropski uniji, ampak generalni direktorat za Sante in kolega Sešel so vodilna služba za direktivo o tobačnih izdelkih, torej so tudi pristojni za izvajanje določb spremljanja in sledenja torej eh, seveda eh, delujemo in sodelujemo kot eh, službe komisije pri izvajanju in doseganju uresničevanja teh določb. OLAF priznava tako pomen kot tudi težavnost te naloge. Seveda je treba uravnotežiti različne potrebe različnih deležnikov, hkrati pa je treba zagotoviti tudi spoštovanje zahtev, tako da bi dosegli do, dobro delujoč sistem spremljanja in sledenja. To je velik izziv in gotovo boste o tem še govorili. Danes, kot sem rekla na začetku, naj povem, da smo vodilna služba za boj proti nezakoniti trgovini tobačnih izdelkov in želela sem danes eh, usmeriti razpravo v širši kontekst in vam povedati tudi, kako daleč smo z našimi ukrepi, za boj proti nezakonoviti trgovini z tobačnimi izdelki. Kot veste, je to trajni izziv. Višina eh, nezakonite trgovine je še vedno visoka, nesprejemljiva in to je nesprejemljivo z vidika zdravja, eh, davkov in ostalih vidikov. Lahko gotovo veste, da je 2013. leta komisija sprejela obsežno strategijo, da bi okrepila boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Tudi decembra 2013 je svet sprejel sklepe, ki so podprli uh, določene predloge in sprejeli smo akcijski načrt s, 15, s 50 ukrepi na ravni Evropske unije in držav članic. Zdaj smo torej uh, na koncu izvanja tega akcijskega načrta in morda veste, da je bil ta akcijski načrt posredovan tudi Evropskemu parlamentu in svetu in eh, torej povedali smo, kakšen je napredek eh, eh, pri izvajanju strategije z leta 2013. Maja letos pa je komisija potem izdala še poročilo o izvajanju strategije Eh, zahtevno področju tobaka, ki smo potem eh, ga tudi posredovali vsem zadevnim ustanovam. Če smem na kratko povzeti ključna vprašanja tega poročila, eh, se stoji iz dveh delov. Najprej daje pregled na doseženim napredkom od leta 2013 in to, kar je pomembno je za vas, podaja tudi določene zamisli za ukrepanje naprej ključne ugotovitve našega poročila so naslednje. Države članice in tudi na ravni Evropske unije, uh, torej komisija in OLAF, smo dosegli cilj, da bi okrepili boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki, tako z vidika politike kot izvrševanja politike. In samo, da vam dam samo en primer. Um, nezakonitih cigaret po Evropski uniji je bilo zaseženih za petino več od leta 2013, od 3,1 do 3,8 milijona cigaret. Olaf ima lasten preiskovalni urad, ki ščiti finančne interese na strani prihodkov in tako smo prispevali k 1,5 milijona cigaret ki so bile zasežene v zadnjih dveh letih. Sedaj pa še politični vidik, ki ga je tudi omenil že Martin. Glavni povdarki izvajanja strategije našega akcijskega načrta so ti, da se je okrepil regulativni okvir. Sprejeta je bila torej direktiva o tobačnih izdelkih in uh, podpisan in ratificiran je bil tudi protokol FSTS. Uh, Eh, hvaležni smo tudi parlamentu, ki je to podpiral in a, tako smo lahko zagotovili hitro ratifikacijo strani Evropske unije. Ta ratifikacija se je zgodila junija leta 2016 in še enkrat se zahvaljujem parlamentu za vso podporo. Vendar pa je treba priznati tudi, da ta regulativni okvir še zlasti, kar zadeva spremljanje in sledenje, še ni v veljavi. Protokol FSTS torej še ne velja. Zaenkrat imamo 26 ratifikacij, potrebnih jih je 40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 Torej imamo zdaj še šest držav članic, ki so ratificirale protokol, potrebujemo pa jih veliko več. Kot je gospod Sešel povedal, da javno promoviramo izvajanje in ratificiranje protokola z državami članicami, zelo tesno z njimi sodelujemo, seveda pa to promoviramo tudi v relevantnih tretjih državah. In občutek imamo, da sedaj te razprave so pritegnile pozornost in upamo, da bo protokol začel veljati pred koncem leta 2018. Vendar pa želim izpostaviti še nekaj, da če potrebujemo imeti učinkovit in uspešen protokol z delujočimi določbami, potrebujemo tudi ključne države izvora in tranzitne države. Tudi oni morajo delovati v isti smeri. To je zelo pomembno z vidika določb spremljanja in sledenja. On, kot je že bilo rečeno, za izvajanje ustreznih določb v direktivi o tobačnih izdelkih izvajamo tudi relevantne določbe protokola FSTS. Torej, mislim, da je nasplošno mogoče reči, da smo na področju izvrševanja in zakonodaje dosegli dober napredek. Seveda na tem še naprej delamo, ampak kot vsi vemo, je eh, nezakoniti trg tak, ki se nenehoma spreminja. Uh, tudi vi ste že omenili, da tukaj uh, obstaja zelo močen pojav. Um, cenenih belih cigaret. To je bilo izpostavljeno tudi že v strategiji iz leta 2013. Torej moramo naša orodja vse čas prilagajati novim izzivom. In uh, seveda ste tudi vi sprejeli resolucijo marca leta 2016, ki jo bomo preučili. Komisija pa notranje še naprej razmišlja, da bi poročilo o izvajanju direktive iz letošnjega maja okrepili z uh, rekalibre rekalibriranjem, ponovnim umerjanjem naših orodij. Vendar pa več o tem ne moramo povedati, kajti še vedno potekajo notranji razmisleki. Slišali pa smo že, da bo Evropsko predsedstvo izdalo eh, sklepe sveta o um, izvrševanju poročila iz maja. Pozdravljamo pa seveda tudi v input Evropskega parlamenta. Na podlagi posvetovanj svetom, parlamentom in drugimi deležniki pričakujemo, da bo komisija nadaljevala in, uh, in um, pripravila nadaljne korake z um, nada predlaganimi novimi ukrepi maja naslednje leto. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Barteleti. Izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, hvala lepa, da ste me povabili na to zelo pomembno razpravo. Naslednja prosojnica, prosim. V tej predstavitvi bom zelo nakratko pojasnila, kaj je partnerstvo brez cigaret, kako delujemo, torej Smoke Free Partnership. In uradno bi želela izjaviti, da nisem nikoli dobila nobenih finančnih ali drugih sredstev, nobene komercialne družbe, ki bi imela kakršenkoli interes za rezultate um, razprav na evropski ravni o tobačnih izdelkih. Prav tako uradno izjavljam, da nisem strokovnjakinja za spremljanje in sledenje, vendar pa upam, da razumem namen tega sistema. Naslednja prosovnica, prosim. Zelo nakratko torej. Koalicija Smoke Free Partnership je velika mreža, ki ima 43 organizacij iz Smoke Free Partnership, 23 držav. Prav tako pa imamo partnerstva z tremi mednarodnimi organizacijami, ki imajo globalni doseg. Naše delo je namenjeno temu, eh, da preprečimo um, tako široko rabo tobačnih izdelkov. Ti so še vedno glavni vzrok za smrti v, eh, na svetu. Mogoče pa je preprečiti njegove učinke na eh, rak, kardiovaskularne bolezni in tudi druge. Prav tako pa sodelujemo pri preprečevanju tega, kajti to eh, nezakonita trgovina pravzaprav odpira trge, izpodkopava ukrepe za boj proti tobaku in seveda povzroča tudi izgubo dohodka za države in vlade. Kaj to pomeni, če vidimo drevesa in ne celotnega gozdu? Od vsega začetka pogajanja so se vsi osredotočili na to, kako bo deloval sistem spremljanja in sledenja. Imeli smo sestanek vseh deležnikov in sistem je precej zapleten. In vse, seveda, kar je bilo storjeno, je bilo Eh, namenjeno temu, da bi se pojasnil ta sistem, ampak upam, da se boste strinjali z, mani, z mano, da bi večina evropskih državljanov tega sistema ne razumela. Ključno sporočilo je torej, da se moramo vprašati, ali smo izgubili pregled na celotno silo, eh, sliko. Zakaj sem zbrala ta izraz? Kajti, če se preveč osredotočamo na podrobnosti in posamezne elemente sistema, potem lahko zgubimo celoten pregled in bistveni cilj. Torej, nisem strokovnjakinja za spremljanje in sledenje, zato se bom osredotočila na torej, ta celovit a, pregled, na ta gost in upam, da mi boste tukaj sledeli in bom razmišljala o ključnih vidikih tega dosjeja. Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je naslednje. Kaj je namen sistema spremljanja in sledenja? kolikor sama razumem, je glavni cilj tega, da omogoči carinskim organom nadzorovanje in spremljanje tobačnih izdelkov po dobavni verigi. Prav tako je mogočiti, treba omogočiti točko v dobavni verigi, kjer so se tobačni izdelki, ki so bili zakonito proizvedeni, uh, preusmerili na nezakoniti trg. Tukaj vam želim podati primer, če tudi je treba reči, da so bile plačane dajatve, naprimer leta 2014. HRMC je pravzaprav eh, izdal kazen za BAT, ker je svoje izdelke prodal belgijskemu trgu. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da je tobačna industrija odgovorna za tih utapljanje njenih izdelkov? No, ne vem, morda bi se morali ozreti nazaj in razmisliti o tem. Torej, ozreti se moramo v preteklost in se spomniti, kje smo začeli pred 18 leti. Novembra 1999 je kanadska vlada tožila tobačne družbe na ameriških sodiščih, ko so se pokazali dokazi o tihotapljanju cigaret. Potem so tudi uh, kolumbijska ministrstva tožila Filip Moris zaradi tihotapljanja cigaret. Leta 2000 pa je Evropska komisija skupaj z desavni, desetimi državami članicami tudi tožila um, ehm, Filip Moris, RJ Reynolds in še nekatere druge družbe eh, zaradi tega, ker naj bi oblikovali celovito schemo Eh, za tihotapljanje, oviranje davčnih organov, določanje cilj, eh, podkopavanje eh, javnih uslužbencev in sodelovanje z organiziranimi kriminalnimi združbami. Zaradi tega je prišlo do sporazuma med EU in PMI, ki ne velja več, vendar je zaradi tega pravzaprav prišlo do tega, da Evropska unija vodi pogajanja o mednarodnem protokolu uh, Eh, za boj proti tobačnim izdelkom. Evropska unija je tista, ki je bila glavna pri teh eh, pogajanjih in na to bi morali biti zelo ponosni. Torej, lahko bi rekli, da je to nekaj, kar se je dogajalo v preteklosti. Kaj pa danes? Pogledala sem si obvestilo z 20. junija, torej to je sporočilo, ki ga je prejšnji teden pripravilo predsedstvo in ga poslalo sestanko na visoki ravni um, carinskih organov. In tam je zapisano, da je danes tih otapljanje večjih mednarodnih proizvajalcev manj prisotno, ampak po drugi strani pa uh, so prevzele vodilno vlogo poceni bele cigarete in uh, ponarejene cigarete. Torej, preučila sem, kakšne podatke bi lahko našla. Tukaj vidite prosojnico, uh, iz leta 2011 in leta 2012. To je Svetovna carinska organizacija pripravila te podatke in tukaj vidite, da je pravzaprav delež tih otapljenih cigaret zelo visok, pravzaprav veliko višji, kot je delež po ceni belih cigaret in ponarejenih cigaret. Ta prosojnica je predvsej nenavadna, ampak izhaja iz predstavitve PMI ki, za njihove deležnike oziroma delničarje in pravijo, da tri trilijone cigaret, ki so bili prodani izven Kitajske, da le dva odstotka teh eh, je bilo tihotapljenih. Morda zaradi tega, ker eh, govorijo različno zgodbo glede na deležnike. Ampak kakorkoli že, uradne številke, globalne številke kažejo, da je sedem odstotkov ponarejenih cigaret na trgu. Uh, Dobro, lahko bi rekli, da so to številke, ampak to so številke z celotnega sveta. Ampak niso številke, ki ponazarajo zgolj situacijo na, eh, na trgu Evropske unije. Tukaj vidite potem številke, ki izhajajo iz projektov Sun and Star. In kot lahko vidite, v Evropski uniji uniji pozetek teh poročil kaže, da je še vedno 56 odstotkov nezakonitega trga, ki je povezan z dejanskimi zakonito proizvedenimi cigaretami v skladu z podatki proizvajalcev. Torej, ne glede na to, katere podatke obravnavamo, lahko vidimo, da so rezultati neverjetno podobni. Več kot polovica nezakonitega ga trga predstavljajo zakoniti izdelki tobačnih družb. Morda so zato tobačne družbe, um, tobačne izdelke pretvorile iz. Uh, poraza za javno podobo v zmago javne podobe vendar pa ni nekih dokazov, da bi se dejansko spremenila narava nezakonito razpoložljivih cigaret. Upam, da se boste pri tem z mano strinjali. Kakšna je bila torej strategija tobačne iz Eh, industrije, s katero je želela nas prepričati, da so čisti. V zadnjih desetih letih je tobačna industrija eh, dajala vtis, da sodeluje z uradnimi organi in da eh, nas je želela preprečevati, da dejansko so pozorni na konkurenco Uh, nezakonitih proizvajalcev. Prav tako so želeli vzpostaviti svoj sistem, uh, ki se imenuje Codentify in to je pravzaprav dejansko pomemben uh, napredek, kaj te države niso več vključene kot delni či kot v tobačnih družbah. Vendar pa, kot je javno um, najavljeno, Codentify ne omogoča prepoznavanja, katere kode so edinstvene in resnične. Eh, prihaja še vedno do podvajanja in to eh, omogoča torej, da so še vedno zakonito proizvedeni izdelki na razpolago na nezakonitem trgu in dejansko sedaj so postali zelo odlični pri tem, kajti ta sistem Codentify so začeli prodajati domnevno neodvisnim družbam. Kdo je torej danes tisti, ki promovira rešitve tobačne industrije? Ali veste in kdo to ve? In naprimer, gospod Leken, ki sedi tukaj ob meni, bo morda uh, za vas neodvisni član, kaj ti vedno, ali je vedno tukaj promoviral Codentify z članki in je vedno podpiral sistem Codentify in če je to počel, ali bi zaupali rešitvi, ki jo želi promovirati, to so vse upravičena vprašanja. Zdaj pa, če dovolite, bi sklenila, kajti mislim, da se mi izteka deset minut in ob zaključku bi želela povedati prosto le to, preprosto le to, da tobačna industrija še vedno sodeluje pri nezakoniti trgovini lasnih izdelkov. In če tudi je morda res, da prihaja do manjšega eh, števila zaplem, ampak če eh, pride do požara v vaši hiši in sprožite eh, požar in, pa, in požara ni, ali boste potem odstranili, ala, pola, uh, požarni alarm, zaradi tega, ker požara ni. Sistem je zato, da bi nadzorovali uh, sistem dobave in to je tudi prav. Nezakonita trgovina, kot smo slišali, predstavlja globalni problem, zanje je potrebna globalna rešitev. Uh, tako da je seveda odgovor na to, uh,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 Eh, dobri so sistemi, morajo biti javni in odprti. Države članice pa bi morale zagotoviti, da tretje strani zunaj Evropske unije preučijo svoje sisteme, zato da bi zagotovili, da se preprečijo vsakašne manipulacije proizvajalcev in da se zagotovi tudi interoperabilnost Evropskega sistema za spremljanje in sledenje po svetu. Torej, podala sem nekaj zamisli o drevesih radi bi poskrbeli, da bo opredelitev neodvisnosti vodotesna in ne bo vsebovala tobačnih vplivov in radi bi zagotovili, da bodo pogodbe med proizvajalci in družbami za hrambo podatkov preučeni strani Evropske komisije po podpisu pogod. Radi bi tudi poskrbeli, da bodo lasnosti varne lasnosti pa tudi edinstvena koda povezani. To zaenkrat še ni um, uh, storjeno, zaradi tega je trenutno nemogoče zagotoviti, da kloniranje edinstvene kode ni nemogoče. Na evropski ravni pa je treba najti neko uh, pravo rešitev, ki bo najboljša opcija. Hvala lepa. Sedaj pa bo dobil besedo še gospod Leken. Morda boste lahko odgovorili tudi na vprašanja, ki jih je zastavila predhodnica. Prosim, beseda vaša. Eh. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti obema predsedojočima, da ste me povabili na to zasedanje. Z velikim veseljem bom v imenu koalicije proti nezakoniti trgovini, pa tudi v imenu Atos World Wide, za katerega delam, pregledal trenutni status, kar se tiče sistema spremljanja in sledenja, glede na zahteve direktive tobačnih izdelkih EU. Če se sedaj vračam na analogijo predhodnice, morda sem eno od večjih dreves v gozdu, ki pa si sedaj skušal gledati zelo specifično temo. Ponudil bom najprej hiter pregled Atos Worldline, ki in centra za kompetence, katerega del sem, potem pa bom odgovoril na katera vprašanja, ki so mi bila zastavljena. Zakaj bom to storil? Zato, ker skušam podati nekaj mojih kredencialov za to, da bom upam elokventno spregovoril o sledenju in spremljanju. Takole, preizkusimo tole. Deluje prav. To so vprašanja na katera bi naj odgovoril. Uvodoma, za koga delam, Atos je vodilno podjetje v digitalni transformaciji. Imamo približno 5000 ljudi, ki delajo po vsem svetu za nas. Ali to deluje? Dobro, deluje. Se pravičujem. Torej, približno 12 milijard prihodkov letno imamo, smo vodilni v Evropi, kar se tiče velikih podatkov, kar se tiče ponovanja storitve v oblakih, infrastrukture, upravljanja s platformami. Worldline je podjetje vlasti Atosa in vsako leto imamo približno 6 milijard plačil, ki jih obdelujemo in obdelujemo zelo veliko plačilnih kartic. Torej, smo imamo kompetenčni center sledenje in spremljanje, ki spremlja nezakonito trgovino, ponarejanje in davčne prevare. Naslednja prosojnica. Na splošno, Atos Worldline in kompetenčni center sta neodvisna ponudnika IT storitev. To pomeni, da nimamo vlasti proizvodov ali programske opreme. Smo sistemski integrator. Porabljamo torej tehnologije tretjih strani. Redno pa ovrednotimo platforme za spremljanje in sledenje. Po zahtevah naših stanj, ne si bodo zasebni ali javni, skušamo oceniti prednosti teh sistemov za uresničitev ciljev. Glede na to, kar je dejala gospa Beleti, nove tehnologije, kodetify in ostale rešitve za spremljanje in sledenje so na našem radarju, to spremljamo in skušamo ugotoviti, ali je to prednostno za naše stranke. Imamo industrijsko DNK, tako rekoč. Vemo, kako se berejo kode na produkcijski liniji. Imamo zelo veliko izkušenj v različnih industrijah, od farmaceutske, topačne, proizvodnje piva, luksuznih dobrin, rezervnih delov in tako dalje. Vse to trpi zaradi nezakonite trgovine in ponarejanja. Osredotočamo se na to, da spoznavamo tržne trende. Naprimer, poročilo sledenje in spremljanje 2020, ne bo šlo podrobnosti, če pa želite rezultate, vam lahko dam kopijo tega poročila. Sledimo že kar nekaj let pogovore na tem področju, tako kot smo tudi pri programu Co-Identify. 2014 je direktiva o tobačnih izdelkih navedla, da moramo imeti vzpostavljen sistem za spremljanje sledenja do maja 2019. Naj vas opozorim na velikanski časovni pritisk, da bi izvedli izvedbene akte. Tukaj imate 18 do 24 mesecev za ekonomske akterje koliko jih potrebujemo za izvedbo tega. Po našem mnenju se jih veliko ne bo moglo prilagoditi v pravem času, kajti še vedno ne vedo, kako bo dejanski sistem deloval in kaj morajo storiti, da bi izvajali določbe, ki jih morajo izvajati. Današnja tema. Kaj je pred nami v tem trenutku? Po našem mnenju govorimo o tem, da bi imeli redne stike s kar se da veliko zainteresiranimi stranmi, da bi vedeli, kaj potrebujejo, kakšne so njihove skrbi. To pomeni ministrstva, kot so naprimer za zdravstvo, za carine, finančno ministrstvo, pa tudi potem na drugi strani eh, večji proizvajalci, manjši proizvajalci, eh, veleprodaja in distributeri. Skušamo biti tudi v rednem stiku z GD Sante in skušali smo organizirati sestanek, da bi podali naše poglede, pa to je bilo, se je skazalo, da je težko. Smo pa sodelovali pri nekaterih delavnicah, je desante in smo prispevali tudi k javnim posvetovanjem. Na sestanku maja je Gede Sante predstavil različne možnosti, ki jih imamo za spremljanje in sledenje. Glede na nadane povratne informacije, ki smo jih dobili prek našega mreža stiko, razumemo, da so tele, mislimo, da so tele opcije najbolj preferirane. Glede na to, kdo bo počel kaj, je to mešani model upravljanja. Izbrali se bodo organi, ki bodo ponudili identifikatorje, kode, ki jih bodo potem posredovali sistemu za skrbljanje podatkov. To bo potem skenirano strani različnih organov akterjev čisto do zadnjega ekonomskega akterja pred maloprodajo. Vsi ekonomski akteri morajo posredovati vse premike tobačnih izdelkov do skladišča podatkov. Morda se to zdi tehnično, ampak z našega vidika je mešani model upravljanja smiseln in realističen. To je ključno za sistem sledenja in spremljanja. To bo pod nadzorom držav članic, tako bo zagotovljena neodvisnost od proizvajalcev in tako tudi ne bo izuzeta odgovornost proizvajalca za sledenje svojim proizvodom. Mislim, da se moramo osredotočiti na edinstvene zamisli GDSante in na nekatere strani, ki morda z vsem dožnim spoštovanjem ne poznajo trenutnih zmogljivosti tehnologije. Mnogo se jih boji, da bo prihajalo do kopiranja, da se bodo kode kopirale. Resnično se je, da se vse kode lahko kopirajo. Varnost kod pa pomeni, se lahko zagotovi z neodvisnostjo podatkovnih baz. Ta sistem bi takoj opazil dve identični kodi. Torej, če se kopirana koda zaseže, potem bo lažni proizvajalec takoj prijet. Kar se tiče modela shranjevanja podatkov, pa je ta kombinirani model tisti, ki se nam zdi najboljši. To temelji na kombiniranem modelu shranjevanja podatkov. Vsak sistem shranjevanja podatkov zbira podatke določenega proizvajalca. Drugi del je neodvisen evropski sistem nadzora podatkov na osrednji ravni, ki zagotavlja, da varno enotno točko za globalen vseobsežen pogled na pregled nad eh, sledljivostjo podatkov. Vsaka država članica bi lahko morda imela sporedno svoj sistem, vendar pa menimo, da to ekonomsko ne bi bilo izvedljivo, kajti potem bi imeli večkratne kopije različnih proizvodov in to bi samo dodalo k stroškom. Vizija G. Desante, da bi želeli spodbuditi vzvodanje tega centralnega nadzornega sistema. To je prava pot naprej. To bo povečalo učinkovitost nacionalnih in mednarodnih izvršitvenih dejavnosti. Menimo, da bi se morali osredotočiti na analizo podatkov. To bi moralo biti na strani vseh partnerjev, ki se borijo proti eh, tihotapljenemu in protizakonitenemu eh, trgovanju. Tukaj bi morali vsi ponudniki storitev, akteri eh, se zavezati temu in mislim, da se potem pa naj povem, da se nam zdi, da ta sistem je smiseln in da mislim, da lahko vodi k učinkovitemu sistemu spremljanja in sledenja. Opozorilo ni pa vedno popolnoma jasno, katere elemente, ki desante upošteva pri koncu, pri zakon, zakonodaji in ki jih bodo upoštevali zakonodaji in katere so, so, so samo akademski premisleki. Maja 2017 smo se pogovarjali z vsemi akterji o tem in tudi z GDSante in upamo, da bo GDSante to porteval. Kako bo GDSante zagotovil nadaljevanje darovanja sistema? Osrednji nadzorni sistem bo imel pri tem glavno vlogo. Če ne bo teklo vse gladko, bi lahko to pomenilo potem tudi oska grla tehnično je to izvedljivo, ampak ne vemo, kakšne prednosti bi to prineslo, razen če je to po obvezo po členu 15. In potem drugi pomislek, kako bo GD Sante zagotovil edinstveno prepoznavanje, edinstvene kode. Trenutno se predlaga, da bo to ločen proces. Kot sem omenil na začetku, bi države članice ne upravljale s temi edinstvenimi identifikatorji. Torej, večina industrij, tudi tobačna, uporablja standardne košod kode za pošiljanje. Poleg tega pa je običajno, da se te kode uporablja za proizvode, ki so, na primer, združeni v kontejnerjih. In če bomo imeli sedaj ta nov sistem, agregacijski sistem, bo zmotil trenutni sistem. Morda se lahko zgodi, da bodo MSP-ji najbolj utrpeli in da ne bodo izpolnevali tvega. Onda pa spet tehnično izvedljivo je to, ne vidimo pa vrednosti. Razen, če bomo imeli nadzorne sisteme in če bo to potrebno po 15. členu. Sedaj pa vprašanje, ki ste mi jih že zastavili ali bi sistem Evropske unije za sledenje in spremljanje lahko prispeval k reševanju težav, kot je tiho tapljanje eh, nezgonitih cigaret. S tem bomo lahko si ogledali pregled, bomo dobili pregled nad nezakonito trgovino cigaret znotraj EU in tudi izven EU, z enim namenom, da bi se jih pretekotapilo v EU. To je torej del tega mandata sistema EU za sledenje in spremljanje. Pa to pomeni, da ne bomo mogli razrešiti vseh težav, kar se tiče teh otapljanja cigaret, ki večinoma prihajajo izven EU, mislim, da ne, da bomo to lahko storili. Če se GD Sante osredotoča na vzpostavitev novega sistema, ki bo omogočil lažje sodelovanje z drugimi državami izven Evropske unije, tudi tistih, ki so del protokola FCTC, potem bo to pomagalo pri tem. Vendar pa upoštevajte, da smo predvsem strokovnjaki za tehnologijo, ne pa za nezakonito trgovino. Kakšne so možnosti, da bi druge države, ki so partnerice FCTC-ja, prevzeli te standarde? Edini način, kako lahko to zagotovimo, je, da bi evropski sistem ostal enostaven in bi temeljil na sedanjih odprtih standardih. To bi potem pomagalo drugim državam, da, državam, da bi se enostavno povezali z EU. En sistem, ki bi bil enostavno prilagodljiv, ki bi temeljil na odprtih standardih, ne nudi sosednjim državam EU tehnološkega izgovora, da ne bi ratificirali protokola proti, proti zakoniti trgovini. To bi lahko bila uvira za tiste eh, države, ki si tega ne želijo storiti. Za zaključek, in to je končna izjava, če bi model, ki je bil upisan, naj bi bil model za izvedbene akte, potem bodo vsi akteri med operabilnost, sorazmernost in učinkovitost doseženi. V tem primeru bo sistem za sledenje in spremljanje podal v pogled v protizakonito trgovino in to bi lahko bil odločen instrument za države članice in druge akterje za boj proti tihotapljanju in ponarejenim izdelkom. Še prav posebno, če to povezujemo z analitičnimi orodji. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, Hvala lepa vsem našim gostom, spoštovane kolegice in kolegi. Sedaj pa se obračam na vas za vprašanje in odgovore, vendar pa seveda mislite tudi na čas, da boste vsi dobili priložnost spregovoriti. Prav tako pa bomo potem seveda dali možnost še našim sodelovcem v omizju, da odgovorijo na vprašanja. Seznam govornikov že imam, če se kdo še ni javil, potem se naj javi sedaj. Gospod Salafranka, vi ste že na seznamu. Gospod Sani, vi ste na seznamu. Prav. Najprej gospa Juso. Dve minuti. Dve minuti, minuti maksimalno za vsakega. Ja, ser sumamente breve. Hvala lepa. Resnično bom zelo kratka. Kar se tiče direktive o tobačnih izdelkih, vemo, da imamo sledljivost, moramo imeti sledljivost. In seveda je pomembno, da tega ne počnejo tobačna podjetja, temveč da to počne nekdo neodvisen. In resnično ugotavljamo, da se počne to, kar je bilo zahtevano. Nisem strokovnjakinja za sledljivost. Nekaj pa me zanima, ta sistem sledljivosti, kakršen koli že je, mora biti interoperabilen, da bi bil učinkovit. In seveda je pomembno, da si izmenjavamo informacije s tretjimi državami. Vse to je pomembno, še prav posebno za tobačne izdelke. Domnevam, da bo vse to predmet sekundarnih pravnih aktov, istočasno pa si zastavljam vprašanje, kdo pravzaprav odloča, katera podjetja se bodo odločila za sledljivost, kajti katera podjetja bodo zagotavljala to sledljivost. Lahko si predstavljam, da se jih bo veliko javilo in kakšen mandat bodo imeli države članice. Manj kot dve minuti, hvala lepa. Tudi jaz se vam zahvaljujem, da ste bili kratki. Naslednji je gospod Parnjo. Euh, euh, hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, da ste organizirali to predstavitev. Zelo sem vesel, kaj ti že kar nekaj let predsedujem delovni skupini v Evropskem parlamentu, ki se ukvarja z umešavanjem tobačnih podjetij v distribucijo tobačnih izdelkov. Sem član tako tega odbora, kot tudi odbora za uh, zdravje. Zato sem zelo vesel, da sem tukaj in da ste vi tukaj. Vprašanje. Pomembno je, da imamo nadzor v celotni verigi od proizvajalcev do končnih uporabnikov. Pomembno je, da se borimo proti, proti zakoniti trgovini. Vprašanje pa je, ali imamo sistem, ki dejansko deluje po celotni verigi. Druga točka, mislim, da je zelo pomembno, da se tudi potrošniki čutijo vključene v to eh, varnostne značilnosti, ki so vidne, ki jih lahko naprimer preberemo s pametnim telefonom. To bi bilo pomembno, da bi takoj vedeli, kaj imamo v rokah. Ta sledljivost bi bila, saj po mojem mnenju, pomemben instrument, da bi potrošnikom zagotovili več informacij in tudi več moči. Gospa Hoffman, če imamo sledljivost, v Evropski uniji. In rečeno je bilo, da bi naj to bilo vedeno do maja 2019. Kaj pa se bo potem zgodilo, naprimer, v povedavi z drugimi podjetji, Period Tobacco, Japan Tobacco, imamo sporozume, ki se stečejo z Japan Tobacco 2022 in Period Tobacco pa 2030. Če bomo imeli sledljivost na področju celotne EU, potem spoh ne bo več potrebno imeti teh sporazumov, kot tudi s Filip Morris, to smo imeli, tega sedaj ni več, ampak včasih smo to imeli. Sedaj bomo torej imeli sledljivost. Prej smo imeli sledljivost s podporo podjetij, sedaj pa bomo zagotovili sledljivost na neodvisen način. Toliko bolje. Hvala lepa. Gospa Grostet. Hvala lepa. Kar se tiče uporabe členov 15-16 direktive o tobačnih izdelkih, mislim, da se vsi strinjamo, da je potrebno imeti neodvisen sistem stedljivosti. S tem se vsi strinjamo. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo priprava kot in uporaba le teh nekaj, kar se ne sme vplivati. Potrebno je, da to potem neodvisni revizori tudi preverjajo, imajo dostop do podatkov, tako da nihče ne bo mogel manipulirati s podatki. Pomembno je, da izpolnjujemo tudi določbe priloga STO o nezakoniti trgovini. Potrebujemo sistem, ki bo pripravljen do takrat, kot je to zapisano v zakonodaji. To mora biti učinkovito urode, mora biti medoperabilen z drugimi sistemi. Sedaj pa bi tudi tistim, ki želijo vršiti strahove, želela povedati, da gre tudi na drugačen način. Vem, da je veliko pritiska, ampak moramo zagoditi neodvisen organ ne bom se odločala med različnimi sistemi. Veliko MSP-jo je, glede kateri govorimo, ima potem, potem tudi vprašanja za, za odrežence v mizo, glede stroškov. Kakšne bodo stroške, kakšne stroške bo to povzročilo, kdo bo to plačeval? Proizvajalci tobaka, nacionalni organi, oba ali kdo, potem pa tudi razmere pri teh stroških. Hvala lepa, gospa Grostet, tudi vi ste se držali časa za. Govor se pa gospod Kovani, ste tu? Holdeni. Gospod Holdeni. Hvala lepa, predsedoča. Nadaljeval bom po mađarsko. Kot član odbora ENVI mislim, da moramo na vse skupaj gledati nekoliko širše zakaj pravzaprav sodelujemo. Tukaj prisluhnil sem trem predstavitvam z velikim zanimanjem in skušal sem oblikovati konkretno vprašanje. Najprej, vedeti moramo, da kajenje nikoli ne bo zdravo, ne glede na to, kaj storimo, ne glede na to, koliko govorimo o tem. kar se tiče konkretnih vprašanj. Kako lahko komisija zagotovi, kar se tiče velika javnega zdravja, da bo vzpostavila sistem, ki bo izrežnil manjše proizvajalce in bo utrdil položaj večjih proizvajalcev. Govorimo o tisočih delovnih mest kaj se bo zgodilo z državami izven Evropske unije. Nezakoniti proizvodi, nezakoniti cigareti večinoma prihajajo iz vzhodne Evrope, iz Rusije, Belorusije, Evropo. Kaj bomo storili? Gospa Grostet je to že omenila. Pa komisija ne meni, da bi bremena manjšim proizvajalcem morali odzveti, nekako zakriti tudi določeno sorazmernost. Kar se tiče protokola Svetovne trgovske trgovinske organizacije, pa imamo pet let časa za sledljivost. Mi pa imamo tukaj samo še leto dni nekaj več kot letošnji časa, do maja 2019. Mar komisija ne meni, da bi malim proizvajalcem morali dati več časa za pripravo, kajti sicer bomo uničili tisoče delovnih mest. Uh, Naslednja govornica, gospod Bojlan. Hvala lepa, kratka bom. Vprašanje glede programa Codentify. Komisija je odgovoro dejala, da bodo edinstveni identifikatorji proizvedeni strani tretjih strani, neodvisnih. Kakšna je opredelitev neodvisnega tukaj? In ali bi aneksto spadal to opredelitev? Kar se tiče 15. člena 8, kako lahko zagotovimo, da bo revizija neodvisna, če pa imajo štiri največja revizorska podjetja za svoje stranke tobačno podjetje. In potem še zadnje vprašanje. Lahko komisija pove kaj več o skupini strokovnjakov, glede nezakonite trgovine s tobakom, kdo so člani. Na spletni strani imamo samo države članice. Radi pa bi vedeli, kdo točno je imenovan strani držav članic, če jih želimo nadzirati. Nismo pa dobili odziva strani OLAF-a glede teh posameznikov, tako da bi me zanimalo, kdo to so. Thank you very much. Now- Hvala lepa, gospod Sanji. Uh, thank you very much. Hvala lepa, predsedoča. Pozorno sem spremljal vse predstavite in od takrat, ko sem prišel sem, pa do sedaj se moja zakrbenost samo veča. Če prav razumem, imamo določene roke, ki niso prav dolgi, ni prav veliko časa več. In moram se pridružiti tistim, ki so izrekli pomisleke, kar se tiče rokov, ki smo se jih zadali, maj 2019. To je absolutno zelo, zelo blizu. In zato sprašujem komisijo, kdaj pričakujejo. Zaključek posvetovan med službami in začetek izvedbenega akta, kaj se bo zgodilo, če bo večina proizvajalcev, še prav posebno manjših in distributerjev, imela težave z izvajanjem določb, jih bodo potem dali na črni trg, kaj se bo zgodilo. Potem pa naj se navežem na stavek predstavnika komisije. Dejal je, da se je posvetoval z industrijo in trgovci. Samo takrat, ko je bilo to absolutno potrebno. Mislim, da moramo tukaj imeti več zaupanja med različnimi akterji na trgu. Sicer bomo resnično vsega tvegali nekakšen propad celotnega sistema. In tega si seveda ne želimo, temu se želimo izogniti. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Gospa Dali. Thank you, chair, um, and thanks to uh, the invitees who came. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Tri ključna vprašanja. rada bi se navezala na gospod Bojlen. 15. člen je bil omenjen, ki vzpostavlja sistem za spremljanje in sledenje. Topačna direktiva pa tudi omenja člen 15. osmi odstavek, da bodo porezvajalci morali izbrati neodvisno pogodbo o skranjevanju podatkov, pa tudi neodvisnega revizora in bodo morali plačati za to, kako naj vemo, da bodo ti neodvisni akteri in revizori dejansko neodvisni. Rada bi vedela, kateri kriteriji to zagotavljajo. In potem, gospa Florence Petereti je na neki točki omenila, da bi ta sistem naj omogočal identifikacijo točk v dobavni verigi, ko so bili proizvodi zakonito, proizvedeni pa so bili, bili potem preusmerjeni na nezakonit trg. Statistika kaže, da ko pride do tega, da nezakonit trg prevzame te proizvode, da se to lahko dogaja tudi sporedno s proizvajalci. Morda nam lahko podate več informacij, ali je sistem EU za sledenje in spremljanje pripravljen za to, da bodo nadzirali nezakonit trg kaj lahko storimo, da bi se lotili te velike vrzeli, ki obstaja in za katero statistika kaže, da resnično obstaja in da resnično povzroča težave. Hvala lepa, gospod Mazuronis. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala lepa za zanimivo razpravo in veliko informacij. Rad bi zastavil nekaj vprašanj predstavnikom Evropske komisije prvič. Katere korake je naredila komisija, da bi zagotovila, da bo izpolnevanje določb direktive o tobačnih izdelkih o spremljanju in sledenju nekaj, kar ne bo stvarjalo uvir za izvoz tobačnih izdelkov, ki se izdelujejo v državah članicah Evropske unije. Smo stopili v stik s trgovinskimi partnerji, da bi to dvojno preverili ali pa imamo različne režime za proizvodno za izvoz. Drugič, kako bo komisija zagotovila, da bo evropski sistem združljiv z drugimi globalnimi sistemi. In končno, ali je res, da komisija predlaga vzpostavitev nove evropske agencije, organ, ki bo centraliziral distribucijo tobačnih izdelkov. Če je tako, kakšne bi bile kompetence te agencije. Hvala za odgovore. We'll Upam, da bom dobil odgovore na vsa vprašanja. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gardini. Si, grazie, presidente. Allora, intanto, eh, vado... Hvala lepa, predsedoča. Torej, kar na svoje vprašanje bom prešla. Strinjam se s tem, kar so kolegice in kolegi dejali pred mano. Vse to je pomembno in vse je res. Drža komisija se mi zdi zelo optimistična, ko pravi, da se lahko držimo teh rokov po jutrišnjem pravzaprav. Malo pa me skrbi glede na rezultate, tudi kar se tiče učinkovitosti in trajnosti, če bomo vse uredili tako na hitro. Rada bi vedela, na katerih realnih podatkih temelji ta optimizem in potem me resnično skrbi glede tega sistema sledljivosti, da bi lahko nastal nekakšen monopol. Monopol se mi zdi ne ustreza načelom proste trgovine, konkurenčnosti in prostega izvajanja storitev. Potrebujemo s tem sledljivosti na podlagi odprtih standardov, trajnostnimi stroški tudi za manjše proizvajalce to je za me izjemnega pomena in od tega, po mojem mnenju, ne bi smeli odstopati. Po mojem mnenju, bo vse skupaj protislovno v primerjavi s skupnostnim sistemom, če ne bomo ukrepali tako. V Italiji je predvsem carina pomembna in učinkovita pri nezakoniti trgovini. Kako bo pa komisija to uredila? kaj meni komisija o tem, carina je zelo pomembna pri tem. Hvala lepa. Danke, Frau Vorsitzende. Um, ich möchte auch nur ganz kurze Frage. Hvala lepa. Tudi sam imam nekaj kratkih vprašanj. Preden sem začel delati v parlamentu, sem eh, bil eh, svetovalec za davčne vprašanja in zato se spoznam na to. Država članice morajo prevzeti svojo odgovornost, kar se tiče angažmaja na tem področju. Izmenjava informacij, več kadrov, ukrepitev služb po državah članicah. To je zelo pomembno pri tem sistemu spremljanja in sledenja. Kar se mi zdi dobro je, če bi potem vsi to sprejeli. Potem pa še vprašanje, kar se tiče rokov. Na svetu za zdravje so različne države članice imele pomisleke glede teh rokov. Kako se komisija misli držati teh rokov? in kako bi naj upravljali z različnimi tobačnimi proizvodi, ko se bo ta rok eh, iztekel, torej maja 2019. Hvala lepa, gospod Salafranka. Eh, no eh, Hvala lepa, Zahvaljujem se vsem kolegom in uh, predstavnikom in kot ostali bi želel tudi sam postaviti in spostaviti vprašanje rokov. Če bi naj ti ukrepi veljali za tobačne izdelke maja 2019 in vse ostalo leta 2019, 25, potem me zanima, kakšni so načrti komisiji, je, kdaj bo predstavila predlog, o katerem bo moral odločati tudi parlament. Če ne bi, bi izpolnili te roke, potem se bo moralo zgoditi to pred koncem letošnjega leta. Tudi jaz želim izpostaviti, da mora biti ključ tega mehanizma učinkovitost, interoperabilnost sistema in seveda sistem, ki bo deloval proti monopolom. Evropska unija mora upeljati mednarodne standarde, ki jih bo potem mogoče sprejeti tudi v drugih regijah. Sistem ne bi smel torej biti preveč zapleten in ne bi smel biti tudi predrag. Moral bi biti tudi nekaj, kar bo predstavljalo možnost za druge regije sveta. Ali ne bi bilo torej pametno razmisliti o tem, kako bo to vplivalo na delovna mesta? Ne, ali je komisija pročila tudi to? In vprašal bi, ali razmišljate o pilotnem projektu, glede na to, kako bo, kmalu, kako bo to moralo kmalo začeti veljati. Kot gospa Gardini želim tudi jaz vedeti, kakšne so mnenja carinskih organov o tako pomembnem vprašanju, kot je nezakonito trgovina. Hvala. Gospa Zomer. Hvala lepa naj se pridružim predhodnikom. Tudi meni ni popolnoma jasno, kako bi do konca tega leta naj izvedbeni akt opremili s vsemi tehničnimi podrobnostmi in to bi naj obravnavali v Evropskem parlamentu, pa še sploh ne obstaja. Zastavlja se vprašanje, ali komisija namerava sedaj kar tako vse skupaj časovno izsiliti, samo to zato, da bi se držali rokov morda bi morali ta, to izvedbeno obdobje podaljšati ali imeti tudi tesno obdobje. Ne morem se tega predstavljati, torej, da bi zadoščalo to obdobje, da bi se ga lahko vsi držali. Gotovo bi morali uporabiti priložnost, da premislimo o tem, zakoliko bi lahko podaljšali ta rok. Mednarodni standardi. Kolega Sarafranka je o tem že govoril, tudi to se mi zdi izjemno pomembno. Je pa res, da v trgovini že imamo sisteme za sledljivost, naprimer za ribe, to deluje. In sprašujem se, ali je komisija pomislila na to, da bi te obstoječe sisteme uporabili po sistemu najboljših praks. Na uporabi teh sistemov bi potem zagotovili sledljivost to se mi ne zdi torej tako smešno, ali so ribe ali tobak, vseeno. In potem, ali moramo potem imeti s tem novim programom služnosti tudi novo programsko premo, ali je zadošča stara. In koliko bo komisija upoštevala pilotne projekte v različnih državah članicah. Potem pa še zadnje vprašanje kar se tiče opredelitve. Direktiva OTOBA, ki jih pravi, da bi morali vsi ekonomski akteri od proizvajalca do zadnjega odreženca v verigi pred prvim predajnim mestom sodelovati v sistemu sledenja in spremljanja. Prodajno mesto pa je opredeljeno kot tisti prostor, kjer se zagotovi proizvode za prodajo. Je pa seveda tako, da veliko trgovcev uporablja osrednja skladišča za potem dobavljanje proizvodov. In to bi bilo potem izključeno iz tega sistema in to bi vodilo do velike zmede. Lahko komisija poskrbi za jasnost na tej točki, ali bodo ta skladišča tudi del izjema ali ne. Hvala. Thank you and Madam Gadenbach. Ja, Hvala lepa, gospa Kadenbach. Čisto kratko vprašanje. Želela sem vprašati, če in kdaj bodo izkušnje s spremljanjem in sledenjem, kar se tiče zdravil na recept, tudi upoštevno, kaj ti z ribami si tega pa ne morem prav dobro predstavljati. Now, uh, uh, Now, Madam Grasse, I want to give you the floor to ask your question and continue. Gospa Grasse, zdaj imate vi možnost, da zastavite svoje vprašanje. Hvala lepa. Nekoliko sem bila razočarana zaradi vaših predstavitev. Mislim, da sem, da bomo izvedeli več o tem, kaj se namerava. Še zdaj ne vemo točno. Pomembno za nas je, kajti če ne bomo pazili, potem bomo pazili na vsako trafiko, na vsako predano mesto, na vsakega trgovca in bodo soočeni sedaj z dragim sistemom, ki jo bodo morali izvajati. Paziti moramo na to. Torej, pri tem sistemu, ali bo to resnično pomenilo medoperabilni sistem z odprtimi standardi, koliko ste že napredovali na tem področju, tu bi rada odgovor in ali je komisija v stiku tudi s sekretarjatom FCTC, da bi se lahko vključil in da bi potem dejansko to, kar počnejo, bilo združljivo s sekretariatom FCTC. To je bilo pomembno, da ne bo potem vse spremenjeno. In Olaf, ali ste vključeni v ta eh, sistem, v premisleke glede sistema za spremljanje in sledenje in v konkretno spostavitev te strukture? 3,8 milijard zaseženih cigaret v 2014, koliko je bilo to originalnih cigaret, originalnih cigaret? proizvajalcev in sedaj dobite kar eh, besedo za odgovore. Prosim. Uh, um, Hvala, predsedujoča. Če lahko zdaj odgovorim na vprašanje najprej glede pomembne zadeve pravočasnosti. Seveda se tega komisija celoti zaveda in naš cilj, kot sem že povedal in tudi povdarjam, je, da delam delamo na tem, kot da bodo vsi zakonodajni predlogi sprejeti do konca tega leta in da se bo potem takoj začelo z izvanjem. Tudi v skladu s pravili te uredbe bo treba objaviti pred sprejemom za štiri tedne tudi vse osnutke in zato imamo na voljo to eh, poletje, tako da bo na voljo več informacij že pred sprejemom. Potem uh, uh, 29 je tudi rok samo za cigarete, za druge tobačne izdelke pa je rok maj, 20. maj 24. Potem je tu še ključno vprašanje neodvisnosti. Seveda bo nujno zagotoviti jasne in skupne kriterije za izbor in eh, tudi potrditev neodvisnih tretjih strani. Seveda je to tudi odvisno od tobače industrije in od certije protokola. To je potem vse povezano tudi z naborom osnovnih meril, kriterijev, ki bodo veljali tudi za države članice. Treba je oceniti tudi ustrezno neodvisnost, tako spravnega kot z organizacijskega vidika in tudi eh, treba je ugotoviti, ali gre za kakšno neskladje interesov pri upravah to vrstnih pravnih oseb. Treba je tudi zagotoviti izvajanje vseh ustreznih standardov v vseh primerjih. Potem je tu še vprašanje stroškov malih in srednjih podjetij, oceno vpliva eh, smo že naročili, najprej bi rad vsem zagotovil, da bodo prodajalci na malo in ostali pri približno podobnih zahtevah nikakršne večje ali izjemno zahtevne zahteve niso predvidene in eh, treba je gledati na te stvari tako, da bodo vse te zahteve, ki bodo obstajale, kvečemo v interesu malih zahtev, Eh, in podjetij in prodajalcev na malo, ker bodo s tem zavarovani pred nelojalno eh, konkurenco. Stroški na enoto bodo praktično zelo nizki, skoraj zanemarljivi, eh, prednosti bodo pa zelo velike. Potem je nekdo govoril tudi o tretjih državah. To je vsekakor tema, ki je pomembna, ker hoče Evropska unija zagotoviti, da bo čim več držav po vsem svetu eh, sprejelo, ratificiralo in potem izvajalo ta pravila. To je ključnega pomena, ker to je potem edino upanje, da bomo globalno vzpostavili zanesljiv sistem za boj proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. Mi seveda lahko spodbujamo tretje države, da sprejmejo podobne ali pa skladne ukrepe in jim zgledom pokažemo, kako se to da izvesti. Potem tu še vloga sekretarijata. Naše prvo načelo je, da smo popolnoma ustajeni s protokolom, potem pa mora biti to kompatibilno, torej skladno z vsemi drugimi sistemi, ki obstajajo po drugih državah. Najpomembnejše pa je, da se premaknemo čim prej, ker bomo tako tudi najbolje uh, delovali in se odzvali na vse pomisleke, ki jih imajo tretje države. Pomembno je najti čas, eh, trenutek v tem eh, procesu, ko se izdelek nenadoma odmakne od zakonite poti in konča pri nezakonitih preprodajalcih. Naj vam povem en primer. Države članice bodo lahko bolje ugotavljale, kakšne so te nenadne spremembe, recimo pri distributerju ali pri prodaji na malo in da bodo potem s tem upozorilom lahko izvedle pravočasno preiskavo. To je danes skoraj nemogoče storiti, ampak novi sistem bo to omogočal. In to bo tudi učinkovito orožje za boj proti ponaredkom in goljufijam. E, tesnih stikih bomo tudi z vsemi zainteresiranimi deležniki in prav gotovo bomo zelo pozorno izvajali člen 5.3 CFTC, kjer je opredeljeno razmerje med tobačno industrijo in drugimi deležniki, kar pa ne pomeni, da jim ne bomo dali možnosti, da povedo svoje mnenje o tem procesu, bomo izvajali zelo odprti in transparentni, to vam lahko jamčim. Prav tako smo bili zelo jasni uh, v povezavi z organi, ki bodo izvali vsa ta pravila uh, in tudi s policijo in s carino smo že bili v stikih, zato da bodo lahko izvali ustrezni nadzor v skladu z vsemi pravili. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, če pa nisem, me opomnite, prosim. Frau Hoffmann, bitte. Gospa Hofman. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe auch ein paar Fragen bekommen. Hvala, gospod predsedujoča. Tudi jaz sem dobila nekaj vprašanj, na katere bi želela odgovoriti. Uh, uh, uh, Najprej mislim, da je gospod Panjo imel vprašanje v zvezi s tremi sporazumi ali je še vedno nujno potrebno nadaljevati s temi sporazumi s tobačno industrijo, ko imamo vendar sistem odkrivanja in sledenja v skladu z direktivo. Kot ste pravilno izpostavili, imamo tri sporazume, gospod Panjo, ne le strani komisije, mislim, da imajo tudi skoraj vse države članice vlogo v teh sporazumih kot partnerice. In tukaj gre potem za dogovore za leto 22 in 30, glede sledenja in odkrivanja, kot smo že slišali danes tukaj, če gledamo samo direktivo o izdelkih, je leta omejena na Evropsko unijo in potrebujemo v bistvu globalni sistem. Zato je ta protokol tako pomemben, kot je povedal tudi Martin Sešel. Sedenje in ugotavljanje samo v Evropski uniji ne pomaga veliko pri preprečevanju prekupčevanja in tihotapljanja cigaret čez mejo. Potem gre tu še za petletno obdobje, prehodno obdobje ki bo nudilo dovolj časa za uveljavitev teh globalnih sporazumov. Jasno pa je to vse odvisno tudi od eh, tržnega deleža proizvajalcev. Tobačni sporazumi zadevajo tudi številne druge discipline, recimo skrbni pregled, boj proti organiziranemu kriminalu, pranju denarja in tako naprej. Ampak hočem povedati, da vsi ti sporazumi vsebujejo klauzulo, ki eh, govori o tem, da zakonodaja Evropske unije prevlada nad določili teh drugih sporazumov, kar pomeni, da se v vsakem primeru treba držati s pravnimi določbami Evropske unije in z mednarodnim pravom. Naslednje vprašanje je bilo, nekaj poslancev in poslanke govorijo o tem, do kakšne mere bo carinska služba sodelovala v dogovorih. Vsekakor je vključena v različnih formatih, tudi pri svetu. Pred desetimi dnevi smo imeli ravno tak sestanek – kjer smo se na ravni direktorjev generalnih carinskih uprav pogovarjali o tem, tudi predstavniki DG Sante so bili tam, odgovarjali smo na vprašanja, tudi sama sem bila tam. E, torej je carina vključena v to skupno delo. Potem tukaj sem, smo slišali še vprašanje, kde to peka eh, ekspertnega odbora, eh, tu so zadeve, ki jih Olaf pač ni eh, v celoti razkril, ampak moram reči, da če že imamo ekspertni odbor, ki se sestaja dvakrat letno na to temo in mu predseduje Olaf, eh, so tu vključeni strokovnjaki iz držav članic, torej ne gre za nikakršno zastopanje nekih zasebnih interesov, države članice so vključene v to delovanje, same imenujejo svoje delegate in jih lahko tudi odpokličajo in zamenjajo, tako da mi nismo neki lastniki tega postopka, eh, tako da se države članice ne bi mogli vključiti van. In zadnje vprašanje, gospe Gresle, omenili ste 3,8 milijard evrov, In eh, to sem omenila tudi sama v uvodu. Eh, vse te številke najdete tudi v našem poročilu o tobaku. In eh, tu vidite tudi podatke od leta 2013, predstavljene so tudi najbolj iskane in prodane znamke in med njimi izstopajo ravno tako imenovane cenene bele cigarete. V zadnjih dveh letih pa ugotavljamo, da je več kot 90 odstotkov bilo teh tako imenovanih poceni cenenih belih cigaret. Torej smo priča temu pojavu, ki je zelo obsežen in po naših izkušnjah se celo razrašča. In še zadnja zadeva. Zato, eh, ali so torej so vključeni v, raz, v ta, uh, te razprave? Universe, but, uh... Torej, to je poglavita služba, ki se ukvarja s tem, nismo še gospodari vesolja, ampak blizu in smo pravzaprav pridružena služba, podobno kot Digitax, sud in drugi oddelki komisije, tako da sodelujemo na teh mešanih sestankih različnih služb in eh, tako bo potekalo tudi delo vnaprej, tudi ko se bodo sprejemali izvedbeni akti. Tega se že vnaprej veselimo radi delamo skupaj, ne le z DigiSante, temveč tudi z drugimi službami komisije. Hvala. Ja Hvala lepa. Ja, pomembno je, da ste znova izpostavili, kako pomemben je mednarodni uh, vidik. Gospod Sešel, gospa uh, Gardin je povedala, da vaše vprašanje o monopolu ni bilo odgovorjeno. Ali lahko odgovorite na to vprašanje? Torej, vprašanje je bilo, ali dejansko s tem preprečujete sistemski monopol z delegiranimi pravnimi akti. Uh, yes, that is our intention. Uh, our intention. Da, to je naš namen. Nam je zastaviti nabor meril, kriterijev in potem bo seveda izpeljan tudi razpis na to temo. Torej, kratek odgovor je da. Frau, Frau Barteletti, bitte, Sie haben das Wort. Frau Barteletti, izvolite, beseda je vaša. Well, I actually am not quite <laughs> sure if I've been asked any questions. So. Pravzaprav niti ne vem, ali mi je kdo zastavil kakšno vprašanje, zato sem kar utihnila. Morda zadnji komentar. Ugotovila sem, da je veliko poslancev in poslank komentiralo roke. No in rok je seveda pomemben. Še pomembnejše pa se mi zdi zagotoviti, da je sistem dober. In tudi, če bi rok nekoliko zamudili, ne preveč seveda, to ne bi pomenilo konca sveta, ker je ta sistem, ki ga vzpostavljamo, res zgled za vse preostali svet, tako da res ne razumem te zaskrbljenosti za roke, zakaj vas to toliko skrbi. Ja, danke. Hvala za to, neka vrsta sproščenosti. Ja. Prav. Um. Gonna... Hvala lepa. Samo toliko, da ugotavljam kot eh, ponudnik tehničnih storitev in gledam to določilo. Moram reči, da me to zelo vznemirja. To bo prvi tak uh, sistem, ki se bo uporabljal za tako razgiban sektor in ta sistem ugotavljanja in sledenja bo pravzaprav ugotavljal krizne točke in tveganja da rečem grožnje. In zato je to tako zanimivo. Ampak to ne pomeni, da se bomo hvali z vsako najmanjšo podrobnostjo možnega načina tiho tapljanja tobaka. In zato je ponovadi treba vzpostaviti konkretne projekte za konkretne pristope. Upam, da se bo to zares zgodilo. Hvala. Hvala vam. Hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala, gospe Gresle za pobudo. Mislim, da je to zanimiva tema, res je pomembno, da o tem razpravljamo. In vzeti si je treba tudi čas, da razvijemo zanesljiv sistem. Pravi zgled, kot ste dejali tudi sami, za vas preostali svet. Hvala torej vsem, ki ste sodelovali. Izvolite na vrsti naslednje izmenjava mnen. Ja, äh, Hvala lepa torej, uh, predstavnikom odbora za okolje in tudi ostalim govornikom, kar nadaljevala bi, kajti uh, sedaj imamo na, toč, na dnevnem redu še eno točko, namreč imamo poročilo, posebno poročilo števila 33 leta 2016 o ukrepih civilne zaščite, poročevalka parlamenta je gospa Kadenbach. odgovorni član eh, računskega slišča je gospod Vesper, ki bo takoj dobil besedo, da bo predstavil to posebno poročilo. Časa pa imamo do 12.40, potem tolmači eh, odhajajo na odmor za kosilo, zato se mi zdi zelo pomembno, da takoj začnemo s to točko. Mr. Vesper, you have the floor. Please, Mr. Vesberg, you have the floor. Thank you. Eh, gospod Vesberg, imate besedo. Okay, I, it's a bit confusing here, but I start anyhow. Uh, no, nekoliko zmede je tu še v dvorani, ampak bom kar začel. Eh, danes sem zadolžen, da vam povem nekaj o Eh, mehanizmu civilne zaščite v povezavi z naravnimi nesrečami zunaj Evropske unije. To je zelo moteče. Predsedujoča pravi, kolegice in kolegi, prosim lepo, ali se posedete ali pa odidite. Osemnajstega januarja sedemnajst smo podali to poročilo. Eh, skupaj z gospodom Tajanjem želimo poslati jasno sporočilo, da ne gre za neko sterilno delovanje institucij, temveč za aktivno sodelovanje v politikah Evropske unije. In ob tem hočemo tudi seveda zavarovati tudi interese državljanov Evropske unije. Jasno je, da nesreče lahko darijo kjerkoli in kadarkoli in da to ima lahko tudi velike gospodarske učinke, ne glede na to, ali gre za naravne nesreče ali tiste, ki jih povzroči človek. E, tako da lahko potem govorimo o katastrofalnih posledicah in e, Evropska unija je temu posvedila posebno pozornost pomočjo tega mehanizma, s katerim upamo, da bomo lahko dejansko dosegli velike spremembe. Pomembna pa je tudi koordinacija odzivnosti na nesreče zunaj Evropske unije, ravno preko eh, mehanizma civilne zaščite Evropske unije, eh, ki obstaja že od leta 2013. To seveda zahteva boljšo koordinacijo med državami, članicami, tudi z mednarodnimi institucijami, združenimi narodi in drugimi relevantnimi dejavniki. Eh, Pomembno sporočilo je, da je bila komisija pri tem zelo učinkovita pri olajševanju koordinacije še zlasti z dejavniki zunaj Evropske unije. Že od leta 2014 je komisija izredno dobro opravljala svojo funkcijo. Eh, pri tem smo pregledali odzivnost v treh pomembnih nesrečah. Poplave v Bosni in eh, Hercegovini maja 2014 potem izbruh ebole v Zahodnji Afriki v marcu 2014 in 2016 in potem potres 5. aprila 2015 v Nepalu. Odziv je bil pravočasen, smo ugotovili, eh, koordinacija je potekala z vsemi drugimi državami in eh, njihovimi ekipami na terenu samem. Komisija je tudi prispevala veliko eh, k boljši koordinaciji, k boljšemu pretoku informacij, komuniciranje med posameznimi oddelki komisije ter med organi znotraj Evropske unije in zunaj Evropske unije je potekalo eh, zgledno, eh, tako da je tudi delo eh, na obnovi potekalo gladko. Seveda, podobno kot pravimo pri revizorjih, vedno je dovolj prostora za izboljšave. In zaradi tega eh, smo pri podrobnem eh, pregledu ugotovili še nekaj področji, kjer je potrebno še natančnejše uglaševanje in usklajevanje doleti. Določeni deli sistemov informiranja, naprimer, potem elementi eh, koordinacije na terenu ter poročanje so taki primeri. Pripričam pa sem, da bo komisija s temi manjšimi prilagoditvami uspela še dodatno izpopolniti uporabo tega mehanizma in da se bo s tem še bolje odzivala na vse nesreče, kjerkoli se že zgodijo. Hvala za pozornost. Hvala lepa, zdaj pa dobi besedo gospa Kadenbach. Ja, tudi jaz bi se zahvalila najprej, kot poročeval, več je človek vedno vesel, če dobi od Računskega sodišča poročilo, ki pravzaprav zelo naširoko pove, da so stvari dobre, da je delo dobro upravljeno in da ta mehanizem za zaščito pred katastrofami zunaj Evropske unije dejansko funkcionira, je delujoč. In še nekaj, kar bi želela povdariti, je, da obstaja pripravljenost komisije, da se priporočila računskega sodišča upoštevajo in izvedejo. Uh, Mislim, da je zelo pomembno, da tukaj delujemo hitro in koherentno, kaj ti učinki um, smo videli tudi v zadnjih tednih znotraj Evropske unije, vsekakor pa z hitrejšimi in koherentnimi ukrepanji lahko preprečimo eh, trpljenje ljudi, pa tudi uničenje, kot tudi gospodarsko škodo ali pa lahko to škodo saj omilimo. seveda menimo, da je zelo pomembno, da bo komisija dobila podporo pri njenih prizadevanjih, potrebuje seveda finančne vire, mobilizacijo in tudi strokovnjake. Vse to je treba dejansko okrepiti, da bi eh, prizadete države lahko dobile potrebno pomoč. Zato pozdravljamo tudi vzpostavitev kontaktne točke za zaščito pred katastrofami na eh, terenu. Pomembno točko, ki jo je treba upoštevati, je tudi vzpostavitev evropskega zdravstvenega um, sistema ali korps, uh, torej, s katerim bodo na voljo zdravstveno prostovoljno osebje. Uh, to se je izkazalo že za zelo koristno tudi med krizo z ebolo. To, kar velja vedno, je, da si moramo prizadevati seveda za to, da se ne nujni upravni um, nenujne opravne ovire odpravijo. To je pomembno tako za sodeloče države, kot tudi za ERCC, kajti to seveda vodi do nepotrebnih um, odlašanj in tudi seveda vodi do nepotrebne finančne obremenitve in tudi nepotrebnega človeškega trpljenja. Imeli bi prošnjo za države članice, da zagotovijo več sredstev, ne le finančnih sredstev, temveč tudi stvarnih sredstev, pa tudi čim več strokovnjakov v te prostovoljne strukture, tako da bi se lahko čim hitreje odzivalo na te naravne katastrofe. Eh, lepa hvala pa velja tudi za sodelovanje z državami članicami. Eh, velika eh, zasluga tega je seveda notranji koordinacije, ki je zelo dobro delovala in v tem kontekstu naj povem, da je bilo nam kot poslancem omogočeno spoznati ERCC in tako smo lahko dejansko osebno spoznali, kako dobro se v tem sistemu deluje tako da v tem, sistem, v tem smislu lahko sicer omenimo kakšno točko, ampak kakorkoli že smo veseli, da je Evropska komisija bila prav tako pripravljena zelo hitro vzeti in sprejeti te, ta priporočila. Sedaj pa mislim, da je treba hitro ukrepati naprej. Hvala. Hvala tudi vam. Zdi se nam to zelo zanimivo poročilo Računskega sodišča za zelo zanimivimi primeri in zgledi. Veliko krat smo bili tudi sami na terenu samem, da smo videli, kakšni so učinki to vrstnih katastrof in vedno znova smo videli, da je to področje, kjer je komisija nabrala že veliko izkušenj. Gospod Zalafranke, zdaj prosim za besedo, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Mi smo zadovoljni s poročilom računskega sodišča in tudi z dobrim sodelovanjem s poročevalcem. Moram reči, da je bilo sodelovanje na visoki ravni, tudi zunaj eh, Evropske unije je bilo zgledno in eh, to je zelo pomembno, ker če se znamo skoordinirati znotraj Evropske unije, potem je lažje delovati tudi na vzven. To poročilo obravnava v glavnem tri take nesreče zunaj Evropske unije in sproženje tega mehanizma. E, to je bilo zelo zapleteno, šlo je za zelo zapletene taktike in komisija si je res močno prizadevala sodelovati v vseh fazah, še zlasti v začetnih. E, sicer je pozneje prišlo tudi do nekaj malomarnih delal, eh, to so zadeve, ki bi se jih dalo izboljšati s hitrejšo uporabo določenih elementov, s hitrejšim ukrepanjem, predvsem pri prenosu potrebnih sredstev. In kot je povedal že poročevalec, sam ni potrebno uh, še nadalje vzdrževati toliko birokratskih postopkov, to je treba omejiti. Vprašati se je treba še enkrat, kdo so glavni deležniki pri preprečevanju naravnih nesreč in se bolje povezati tudi z njimi. Prav tako pa moramo še nadalje slediti filozofiji tega mehanizma in tudi konvencijo naravnih nesrečah. To je poglavitni del našega dela. Hvala vsem za dobro sodelovanje, hvala komisiji, hvala eh, računskemu sodišču, hvala poročevalcu Na splošno, ko rečem, smo izjemno zadovoljni z vsem skupaj. Dobro, ja, eh, se je prezident. Jo, eh, in bore, in bore, torju, s Gospod Farija, izvolite. Hvala lepa. De koordinação eh, eh, que foi sentido no meu país. Eh, Tolmači se opravičujejo, ampak tolmaška naprave ne delujejo. Tudi drugo, veš? Interpretation is not working for oh. the moment. We have a technical problem. That's why we. Okay. Do, you, do, you, yeah. do you want me to speak in English? Yeah. Uh, Se yes, you are. Ali se sedaj slišimo, ste prej slišali tolmačenje? Tehnične težave smo imeli v kabinah. <laughs> Če je problem v jeziku, lahko govorim tudi angliško. Eh, eh, um no, kot sem ravno kar rekel, čeprav se to poročilo nanaša specifično na naravne nesreče zunaj Evropske unije, Eh, in govori o uporabi mehanizma zunaj Evropske unije, moram pošteno povedati, da moram res pohvaliti odlično upravljeno delo strani komisije tudi znotraj Evropske unije. 45 eh, minut potem, ko je Portugalska sprožila mehanizem, je komisija že poslala eh, ustrezne oddelke na Portugalsko, da bi se borili proti katastrofalnim požarom. Mislim, da moramo znati pohvaliti, kadar je pohvala na mestu in ne vedno in neprestano kritizirati komisijo. Komisija je res odlično opravila svoje delo in hvala v imenu Portugalske. Mislim, da ni treba pretirano podarjati, da je tako koordinirano dobro pravno delo rešilo veliko življenj. Hvala lepa tudi za vse informacije o najnovejši katastrofi znotraj Evropske unije. Zdaj pa dajem eh, besedo gospe Stuart David z generalnega direktorata ECO. Kolegi, sem, uh... Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Lepo je biti tukaj, podobno kot so povedali že drugi govorniki. Lepo je soočiti se s takim pozitivnim eh, odzivom. Hvala tudi računskemu sodišču za dobro sodelovanje, tudi vsem za dodatne komentarje. Strinjamo se z vsemi, ki ste dejali, da je vedno še dovolj prostora za izboljšave. Mi smo temu predani in. Eh, mislim, da smo slišali eh, z eh, vseh strani eh, to predanost, kar je tudi eh, naša eh, skupna lastnost in eh, upam, da bomo ravno mi kot birokrati eh, dokazali, da smo lahko učinkoviti in hitri, kot se le da. Eh, potem pa še nekaj. Eh, priporočil, na katerih že delujemo, ki izhajajo iz poročila računskega sodišča. Mislim, da je vredno, da temu posvetimo nekaj trenutkov s tem vprašanjem, kako pridobiti na času v zgodnih fazah odzivanja. Ne glede na to, ali gre za Evropo ali za države zunaj Evropske unije. O tem smo tudi eh, razpravljali že danes do povne pri Envi in Deve odboru, eh, ko je šlo tudi za uvrednoterje delovanja mehanizma, še zlasti v začetnih fazah. No, na podlagi poročila in priporočil eh, računskega sodišča lahko rečem, da smo se nekoliko predramili in zbudili, kako hitro je treba delovati in da nam tem, pri tem pomaga, če začnemo evidentirati našo odzivnost. Operativno delovanje je treba eh, tudi evidentirati v zgodnih fazah, tako da smo temu tudi sledili in recimo v primeru Čile letos je, so bile naše ekipe tam že v 48 urah. Ja, isto je veljalo seveda tudi za preomenjeno Španijo in Portugalsko in moram reči, da je pri tem bistveno poudariti tudi odzivnost držav članic. Ne gre samo za zmogljivosti koordinacije na strani Evropske unije, temveč tudi kako hitro odzivnost imamo na strani tistih, ki dejansko pošiljajo ekipe na teren. Uh, moram izreči globoko sožalje za izgubljena življenja na uh, portugalskem. Uh, danes eh, zjutraj smo tudi govorili o tem, eh, mi smo eh, prijeli poziv za pomoč o 5.45. 18. junija v nedeljo in tisti, ki ste bili v tem centru za odzivanje in lahko vidite, da je to stalno spremljanje 24 ur, 7 dni v tednu, res pokazalo rezultate ker ob sedmih zjutraj smo že imeli prve enote, ki so se javile, da se odzovejo in potem smo čez nekaj ur dobili še en poziv z Portugalske in se znova na hitro odzvali v roku pol ure so naši italijanski kolegi prav tako ponudili še dve protipožarni letali in tudi španski kolegi so se odzvali svojimi enotami na terenu kar je še dodatno pokazalo moč eh, odzivnosti v okviru tega mehanizma. Torej se je pokazalo, da je mehanizem koristen tudi za organizacijo dela med tako različnimi službami, kot so letalske, terenske in tudi organizacija, ki je v ozadju. Torej je šlo za dober primer, za zgleden primer aktiviranja mehanizma in eh, to je bilo podarno tudi v poročilu, eh, kako hitro se zberejo vsi ljudje, vse storitve, ki morajo biti tam. In dejansko vse to počnemo neprestano, 24 ur, 7 dni na teden. In vendarle smo lahko še bolj pozorni do tega, kaj je še treba dodati k temu, kaj je tudi treba storiti na strani preventive. In eh, prav tako je treba razmišljati tudi o dolgoročnih priporočilih. Imamo tudi nekaj konkretnih eh, predlogov o tem, kako izboljšati naš skupni sistem za komunikacijo v nujnih primerih, da bo še učinkovitejši in da bo nudil še boljšo podporo državam članicam pri uporabi njihovih sistemov za takojšnje odzivanje in eh, tudi delovne skupine, ki delajo na tem, so se že odzvale in delajo na načrtih eh, avtomatizacije, komunikacije in mislim, da vsi skupaj kažemo zelo močno predanost silnega usmerjenega delovanja. Eh, birokratskih služb, ker birokrati, verjavite, mislim, da želijo vedno biti uh, birokratski, delujemo pa znotraj formalnih možnosti sistema, ki ga imamo. E, potem je tu še vprašanje sofinanciranja transporta. To je sicer šele v začetni fazi, ampak e, trudimo se najbolje uporabljati že obstoječe sisteme znotraj komisije in tudi drugod in obstoječe projekte za preventivo in pripravo. E, In tudi eh, razmišlja o tem, kako bolje plačevati strokovnjake, da bomo zagotovili najboljšo kakovost, torej za vse sorte drobnari, ki jih moramo še obdelati. In potem je tu še nekaj točk, ki so podarjene v poročilu, vendar danes ne bi o tem. Uh, smo pa res zelo predani svojemu delu in uh, smo si v svojih mislih in v načrtovanju razdelili delo eh, v dve področji, tisto, kar lahko storimo takoj in tisto, o čemer bo treba še eh, razmisliti tudi ob koncu tega zakonodajnega obdobja, morda razmisliti tudi o bolj temeljnih vsebinskih spremembah, kar se bo še zlasti pokazalo v fazi ovrednotenja in ocenjevanja in septembra oziroma nekje jeseni bomo parlament tudi podrobneje obvestili o tem. Hvala das Wort erhält Herr Vesper. Mi smo vam hvaležni, sedaj pa gospod Vestvak, eh, kot s par nekaj zaključnimi besedami, imate kakšen komentar? Pravzaprav veliko komentarjev nimam, zgolj enega morda. Kakšnih šest let zdaj delujem v enoti računskega sodišča za zunanje dejavnosti. In lahko vam povem, da sem videl precej težav s koordinacijo in to je morda največja težava, ki sem jo videl pri večini svojih poročil. Ampak tole je velik primer nasprotnega. Tukaj koordinacija deluje tekoče in morda bi bilo smiselno preučiti, zakaj koordinacija na tem področju deluje tako zelo dobro, kjer drugir ne. Uh, imamo torej druge eh, dele tudi zunanjega delovanja, pa se tam zatika. Ja, to imamo torej vendarle primer dobrega oziroma najboljše prakse. Izvolite, gospa Kadenbach. Ja, priključila bi se zadnjima dvema stavkoma. Mislim, da je to tisto, kar si vedno želim, eh, ko berem poročila računskega sodišča, pa ne se gre za običajna ali posebna poročila. Ne le, da razmišljamo zgolj o tem, kaj bi nasplošno lahko izboljšali, temveč, da lahko tudi stvari eh, prikažemo, če so primeri najboljše prakse. Na ta način lahko prispevamo k temu, da bi naše ustanove in splošna Evropska unija se bolje razvijale ehm, na številu številnih področjih. Hvala lepa. S tem je današnja uh, seja dopoldneva zaključena. Zahvaljujem se tolmačem. Nadaljujemo že ob 14.30 brez tolmačenja o politiki stavb Evropske uh, službe za zunanje delovanje. Torej ob 14.30 točno začnemo, govoriti moramo namreč potem še pred Evropske službe za znanje delovanje smo dali rok pred letom dni in ta rok je zdaj potekal in sedaj moramo dejansko gotoviti, kaj so dosegli z vidika prevelikih pisarn v Washingtonu in New Yorku. Zaradi tega se torej dobimo ob pol treh. Eh, Dobro tek vsak in še enkrat se zahvaljujem tudi gospi kolegici Valean. Hvala.